Good morning, dear colleagues. Dobro jutro, dragi kolegi. Vsem želim zelo srečno novo leto, veliko uspehov. Veliko uspeha vam želim v tem novem letu. Pred nami je veliko izzivov, zato se moramo z njimi kar najbolje soočiti. Jezikovni profil za današnji sestanek eh, je naslednji. Ne bo finščine, estonščine in eh, malteščine danes do povdne, popovdne pa ne bo finščine in estonščine. Zdaj pa prehajam k sporočilu o spremembi na dnevnem redu. Točka šest, visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij v Uniji, poročevalec gospod Šliter. Ta točka je bila predstavljena na naslednji sestanek odbora Libe 13. januarja v Strasburu. Če ni nobenega ugovora, potem lahko dnevni red potrdimo. Zdaj pa še potrditev zapisnikov 8. 9. julija 2013, 5. septembra 2013. 4. do 5. novembra 2013 in 28. novembra leta 2013. Če do konca tega sestanka ne bo ugovorov, potem bomo te zapisnike sprejeli. Zdaj pa glasovanje. Najprej potrditev odločitve koordinatorjev. Sestane koordinatorjev smo imeli danes zjutraj. Razpravljali smo o odločitvi eh, konference predsednikov eh, glede prispevka gospoda Snowdena eh, k preiskavi o masovnem prisluškovanju državljanom Evropske unije. O tem smo razpravljali in odbor predlaga, da se podpre sklep koordinatorjev oziroma konference predsednikov, namreč da se Eh, povabi gospoda Snowdena, da sodeluje na interaktivni konferenci. Zdaj me zanima, kdo je za to, da povabimo gospoda Snowdena k preiskavi prek konference oziroma video posnetka. Kdo je za? Yes. Yes. <laughs> Okay. Kdo pa je proti? Eh, prav, bomo pa elektronsko preverili. The vote is open. Glasujemo. Eh, vas bomo tudi šteli. Konec glasovanja. 36 za, 2 proti, 1 vzdržan glas. Torej, to odločitev koordinatorjev ste zdaj podprli tudi v odboru. Then we go to the vote. Zdaj pa bomo začeli z glasovanjem boj proti nasilju nad ženskami. Poročevalka gospa Angelili. Želi poročevalka spregovoriti? Si, grazie, prezidente, molto breveme. Hvala, zelo kratka bom. Želela sem samo povedati, da bom glasovala proti določenim predlogom sprememb ali delom eh, predlogov sprememb 12 in 14 in sicer eh, zato, ker v mojem poročilu ni nobene potrebe po seznamih, ko govorimo o žrtvah. Ehm, ne potrebujemo seznamov oziroma kategorij eh, žrtev, vse je treba obravnavati enako. Eh, ni žrtev, ki bi si zaslužile posebno pozornost eh, z naše strani. Vsak se nam bi bil diskriminatoren, kajti eh, določene kategorije lahko izključijo oziroma prevladajo nad drugimi. Hvala, gospa Anželili. Zdaj pa lahko začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. E, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, preveriti moramo, torej predlog spremembe 4, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 25 proti, nihče se ni vzdržal, zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. E, predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 14, ta postane brezpredmeten. Ne, glasovali bomo o 14. predlogu spremembe. Prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Mm, okay. Kompromis štiri za proti vzdržani sprejeto. Amendment 17 kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 20 kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 oziroma kompromis za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto? 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 32 za, proti, vzdržani sprejeto. In še končno glasovanje. Želela bi se vrniti nazaj, saj niste predlagali glasovanja o 12 in 13. Kompromis 3 smo namreč sprejeli, če se ne motim. To bi želela preveriti. Na mojem seznamu je napisano, da predlog spremembe 11 postane brezpredmeten, če je sprejet kompromis 3 in to se je zgodilo. Zato o tem nismo glasovali. Zapisano je, da če je sprejet predlog spremembe 11, se to zgodi. Ni tako? Ok, then what? So it's fine? Je v redu? Ne. Ne. Sekretarjat pravi, da moramo glasovati še o predlogu spremembe 12 v dveh delih. Torej, moramo se vrniti na predlog spremembe 12. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti prvi del? Prav. Glasujemo. Prav za voucher. Konec glasovanja. 27 za 18 proti, 2 vzdržana glasova, torej sprejeto. Isto velja za, isto velja za predlog spremembe 13. Ne razumem, kje je tu problem. Predlog spremembe 13 postane brezpredmeten. Okay, then it's uh, the fault of the voting list because it's not clear. Potem uh, je zato kriv glasovalni seznam, ki ni jasen. Glasujemo torej še o 13. Predlog spremembe je 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Hvala. Zdaj pa končno glasovanje. Uh, glasovali bomo elektronsko, kar glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 47 za, 2 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke gospe Angelili. And now we go to the confirmation. Zdaj pa potrditveno glasovanje o splošnih določbah sklad za migracije in azil ter sklad za notranjo varnost. E, Prvo poročilo je poročilo Fontana. Glasovali bomo o kompromisnem besedilu. 190, kdo je za? Proti? Vzdržani? Še enkrat vas moram prositi, da dvignete roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In še končno glasovanje, ki bo elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 40 za, 9 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa še sklada notranjo varnost. Gospod Marinisko je poročevalec. Kompromisno besedilo. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto končno glasovanje o spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, 8 proti, 4 vzdržani. Sprejeto in čestitke poročevalcu. pa še naslednje glasovanje o osnutku poročila o skladu za notranjo varnost, policijsko sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti njemu ter krizno upravljanje. Salvatore Jakolino je poročevale, želite kaj dodati? Ne. Torej glasovanje, kompromisno besedilo, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto, končno glasovanje o eh, s tem predlogu. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 39 za 8 proti, 2 vzdržana glasova. Sprejeto. Čestitamo gospodu Jakolinu. Mislim, da je pred nami še eno glasovanje. E, spet potrditveno glasovanje o poročilo o skladu za azil in migracije, poročevalka gospa Gijom. Želite kaj dodati? Ne. Torej lahko kar glasujemo o kompromisnem besedilu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Elektronsko bomo glasovali, kar glasujte. Konec glasovanja. 45 za, 4 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke Silvi. Toliko o glasovanju. Zaključili smo z glasovanjem. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Fajon. To poročilo je bilo predvideno za 10.40, torej bomo sestanek do takrat prekinili. Ne vidim poročevalke. A, saj ste tu. Dobro, vprašanje je, ali naj sestanek prekinemo do 10.40. So vaši poročevalci v senci tukaj?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 Tanja, do you think we could start? Tanja, menite, da bi lahko začeli? No, there is no fellow Mr. Marinescu, no Ms. Watson, Mr. Watson. So yeah, but, yeah, but I haven't seen Marinescu. I... Kolega Marinescu, ja vam prav tako nisem videla ob glasovanju, morda ga ni tu. Aha, dobro, potem nadaljujemo se stankom. Gre za vprašanje tretjih držav, katerih državljani morajo pri prihodu zunanjih meja imeti vizume in države, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Poročevalka je gospa Fajon. Sedaj gre za izjemo za oprostitev državljanov Moldavije pri prehodu v šengensko območje. Predstavitev eh, komisije je potekala decembra in danes bo poročevalka gospa Fajonova predstavila osnutek poročila. Prosim. Najlepša hvala, predsedujoča. Reči moram, da sem zelo vesela, da sem poročevalko za Republiko Moldavijo. Menim namreč, da s tem eh, pošiljamo zelo jasno sporočilo državljanom Moldavije. Država je v zadnjih letih dosegla velik napredek. Vse odkar smo junija 2010 odprli dialog za sprostitev vidonskega režima z Republiko Moldavijo. Prav tak, tako smo sprejeli sporazum o liberalizaciji vizumskega režima. Šlo je za mm, obiske strokovnjakov, ki so ugotavljali vrzeli, tako da so lahko celovito ocenili napredke na področju pogajanj glede vizumov. V treh letih je država Moldavija opravila vse potrebne napredke. Moldavija je izvedla posebej potrebne reforme ki so mi jo jih zahtevali od Moldavije, tako da smo umaknili nekatere omejitve za Moldavijo pri izdajanju vizelumov, ker je Moldavija izpolnila zahtevane kriterije. Moldavija ima na voljo dovolj eh, človeških verov in eh, upravnih sistemov, da izvaja zahteve. Vesela sem, da je torej Moldavija prva država vzhodnega partnerstva, ki je zabeležila pomemben korak k svoji evropski prihodnosti. Dialog o vizumih je bil eden izmed najbolj pomembnih elementov v razpravah um, z Moldavijo. To je pomemben vidik odnosov s to državo. Rada bi podarila, da je ključeni vidik uh, te ureditve korist za državljane. Dogovor prinaša prednosti za vse moldavske državljane. Za liberalizacijam bomo zmanjšali čas eh, postopkov eh, za potovanje v Evropsko unijo. Tako bomo spodbudili tudi stike med posameznimi ljudmi in prispevali tudi k mm, povečanju kulturnih, socialnih eh, vezi in okrepili čezmejno sodelovanje. Brezvizumsko potovanje predstavlja tudi svobodo gibanja, ki je eno izmed temeljih načel Evropske unije. V tem kontekstu gre za poglabljanje odnosov z Moldavijo. Tako bomo zagotovo prispevali tudi k spoštovanju temeljnih svoboščin. Uvodoma sem delala, da je zelo pomembno, da pošljemo jasen in pozitiven signal modalskim državljanom, sploh v luči trenutnih razvojev v tej regiji prav tako pa zaradi geostrateške politične situacije Moldavije. Pokazali smo, da je za Moldavijo edina politična alternativa, torej približevanje Evropske unije. In eh, iskreno upam, da bo Moldavija nadaljevala svojo pot proti Evropske unije. Kolegi pozdravljam predlog komisije in menim, da ni potreb po vlaganju predlogov sprememb. Želela bi si hitrega sprejetja tega dokumenta tudi v parlamentu in upam, da, bomo, da bodo vsi ustrezni koraki sprejeti na podoben način tudi v svetu, tako da bi lahko še pred letošnjimi volitvami v Evropski parlament sprejeli ta dokument. Hvala. Najlepša hvala, gospod Fajon. Gospod Koeljo, prosim. Če, Najlepša hvala, predsedojoča. Gospod Marinesko danes žal ne more biti tukaj in prosil mi je naj spregovorim v njegovem imenu. V kontekstu po razpravi v Vilni mislim, da je treba povdariti razsežnosti vzhodnega partnerstva. Moldavija je, na primer, pokazala zavezanost k načelom Evropske unije. Šlo je za tehnične spremembe, zato da bi se izpolnili kriteriji, ki so bili zapisani v sporozumu o poenostavitvi izdajanja vizumov. Peto poročilo 15. novembra je pokazalo, da je Moldavija namenila primerne finančne in človeške vire za to, da bi izvedla sistemske reforme. Komisija tudi ceni prispevke Moldavije in pravi, da je Moldavija celo presegla izkušnje, ki smo jih imeli naprimer z državami Zahodnega Balkana na tem področju. Prav tako komisija povtarja napredek v moldavske vlade, ko gre za zagotavljanje napredka pri štirih blokih um, prvega sporozuma o ponastavitvi izdajanja vizumov. Moldavija je um, izpolnila zahteve in izboljšala pogoje, ko gre naprimer za protidiskriminatorne zakone in eh, prek vzpostavljanja regionalnih eh, od uradov v posameznih regijah. Prav tako se je prizadevala za sklenitev sporazumov z Europolom in Eurojustom. Prav tako izpolnjuje varnostne zahteve glede varnostnih potnih listin. Biometrični potni list v Moldaviji izvajajo v skladu z IKAM in niti vse države Evropske unije ne izpolnjujejo teh eh, standardov. Prav tako imajo policijske sile na voljo na mejah mobilne enote, ki delujejo znotraj države in v mejnem območju. Pregled komisije je pokazal, da zaradi učinkovitega sodelovanja na področju socialnih zadev in eh, boja proti, proti legalni migraciji predstavlja sporazum o liberalizaciji izdajanja vizumov, ki je začel veljati 1. junija 2013, napredek. Prav tako je Moldavija zadovoljivo izvedla oziroma upoštevala vsa priporočila iz poročil. Tudi dialog o vizumih je predstavljal učinkovit instrument na področju brazona in nostranjih zadev. Gospod Marinesko torej meni, da je v treh letih Moldavija dosegla ključen napredek, ki se kaže predvsem na področju. Mm, vizumskega režima, ko gre naprimer za izpolnjevanje vizumskih pogojev. Tako se ne zahteva dodatna ocena učinka. Evropska unija mora podpreti to prizadevanje na podlagi kriterijev, ki so bili zastavljeni. Treba je zagotoviti, da mu Moldavija napredovala na svoji poti proti Evropski uniji. Najlepša hvala. Gospa Ždanoka. Like say... Najlepša hvala. Najprej bi rada dejala, da, je naša skupina, da si naša skupina za, prizadeva za sprostitev vizumskega režima. Sploh, ko gre torej za vzhodno partnerstvo. Zastavlja pa se kar nekaj vprašanj ko uporabljamo torej to politiko liberalizacije vizumskega režima za politične namene. Takšno je moje osebno mnenje. Mislim, da je treba o tem razpravljati v okviru naše politične skupine. Mislim, da ni dobro, da bi vizumsko politiko izrabljali v politične namene. Menim, da bi bilo bolje iti nekoliko dlje na področju liberalizacije vizumskega režima in brezvizumskem eh, potovanju, ko gre za države vzhodnega partnerstva in tudi za Rusijo. Pravkar sem eh, prisostovala na razpravi o odnosu z Rusijo, potekajo namreč sestanki delegacije Evropske unije in Rusije. Omenjali se je tudi situacija v Moldaviji in tako situacijo v Republiko Moldaviji dobro poznam. Velik del prebivalcev Moldavije, torej državljanov, ki potujejo v Evropsko unijo, so imetniki romunskih potnih listov. Vemo, da obstajajo tudi imetniki moldavijskih potnih listov, po drugi strani tudi med pripadniki Republike Transnistrije. Vendar ti potni listi niso biometrični. Tako da večina mm, državljanov, ki prihajajo v Evropsko unijo, ima bodi si dvojno državljanstvo z Ukrajino ali Romunijo ali Rusijo. Tako da je situacija zelo zapletena. Nisem proti poenostavitvi vizumskega režima. Uh, in eh, proti brezvidozumskemu potovanju za imetnike po biometričnih potnih listov, vendar menim, da moramo tu zagotoviti nekoliko bolj usklajeno odzivanje na to vprašanje. Seveda to zahteva tudi politično odločitev naših eh, skupin in parlamenta kot celote. Težava je zelo zapletena. In upoštevajoč pripombe kolega Koelja, bi tudi sama predlagala gospodu Marinesku. Kaj ti, ne vem, če lahko na ta vprašanje odgovorite vi. Torej, dejala bi, da se ne strinjam z nekaterimi elementi, ki ste jih izpostavili um, v svojem uh, govoru. Gospod Dekosta je včeraj um, začel razpravo o predlagani uredbi. In menim, da bi tu lahko zahtevali oceno tudi za Moldavijo. Tako da s tem vidikom stališča gospoda Marinesko jaz se ne strinjam. Treba je razpravljati o tem vprašanju v naši poslanski skupini in eh, naj izpostavim, da je mnenje, ki se ga prednutno predstavila, predvsem moje. Najlepša hvala, gospod Ždanoka. Sedaj pa me zanima, ali bi se rada odzvala komisija. Prosim. Sorry, uh, sorry, one moment. Yeah. I, I... Samo trenutek, prosim. Se upravičujem, ampak ko gre za usklajeno politiko glede vizumov, je treba upoštevati tudi težave v Balkanu, naprimer težave, ki se pojavljajo s Kosovom. Glede na to, da je prisotna komisija, vas moram opomniti, da ljudje na Kosovem ne uživajo možnosti prostega gibanja v Evropsko unijo. Tako da časovnica mora biti za vse države v tej regiji enaka. Dobro, najlepša hvala, sedaj pa se obračam na komisijo. Prosim. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej bi rad v imenu komisije se iskreno zahvalil poročevalki za podpolno podporo predlogu komisije. Res je, če se bo Evropska unija zavezala v okviru dialogov o liberalizaciji vizumskega režima s sosedskimi državami, bi morala svoje obveze tudi spoštovati. Mo Moldavija je opravila svoj del nalog in je izpolnila vse pogoje za brezvizumsko potovanje. Zaradi tega je komisija takoj predlagala predlog, um, ki izpolnjuje tudi obveznosti na strani Evropske unije. In vesel sem, da tudi parlament in uh, Evropski svet, kot vas bo kmalo obvestilo tudi predsedstvo sveta, meni, da je treba poslati jasno politično sporočilo zadevnim državam. Če bodo torej ospravile svojo domačo nalogo, svoje obveznosti, bo opravila svoj del nalog tudi Evropska unija. Morda še odgovor na zadnje pripombe. Rad bi vas spomnil, da dialog o liberalizaciji vizumskega režima imajo element, ki se nanaša na pregled situacije v posameznih državah. In ob pregledu situacije v Moldaviji smo ugotovili, da izpolnjuje Moldavija vse štiri stebre zahtev. Enaki kriteriji, enak nabor kriterijev velja tudi za Kosovo. Ne gre jim za to, da bi, če podamo torej, možnost oprostitve vizumskega eh, režima za eno državo, da to avtomatično posmeni oprostitev tudi za druge države. Ne. Moldavija je pač sedaj prva izmed teh držav, ki je izpolnila te zahteve in komisija je podala predlog. Upam, da bo predlog lahko hitro uradno sprejet, tako da bodo lahko državljani Moldavije uživali prednosti tega procesa, ki poteka že tri leta. Tu pa je še en osebinski element, ki bi ga rad omenil. Svet prav tako podpira večinoma podpira ta predlog. Ampak nekatere države članice so izpostavile pomisleke glede biometričnih potnih listov, ki jih trenutno izdajo moldavijske oblasti. Gre za potne liste tretje generacije, kar pomeni, da čip s biometričnimi podatki unašamo prek nalepke na potni list. Potni list je zelo varen, je elektronsko vrljiv in skladen s standardi IKA. Moldavija pa si sedaj prizadeva izdajati potne liste četrte generacije, ko je čip v samem ovitku potnega lista, kar bi še povečalo varnost listine. Nekatere države so torej dejale, da bi morala Moldavija takoj začeti izdajati takšne potne liste, ampak mora biti popolnoma jasno, da to ni predpogoj za oprostitev vizumskega režima. Kaj te država že izdaja potne liste, ki so v skladu s standardi IKA. Ampak zato, da bi od komisija odgovorila na pomisleke nekih držav, Komisija predvideva sprejetje izjave, ki bi se glasila takole. Komisija je zavezana k nadaljemu podpiranju modavijske vlade, zato da bi začeli zamenjevati potne liste tretje generacije z biometričnimi potnimi listi četrte generacije, ki bodo pomenili, da bodo potni listi do leta 2015 imeli čipe vključene v sam potni list. Prav tako spodbujamo nadaljne dialoge in, pri, in bomo redno poročali o razvoju zadev Evropskemu parlamentu, tudi v skladu z spremljanjem rezultatov poročil Evropske komisije. Gre torej za to, da bomo zagotovili, da moldavijske oblasti izpolnjujejo svoje obveznosti, torej svojo izjavo, da bodo začeli izdajati potne liste četrte generacije. Najlepša hvala, sedaj pa me zanima, ali bi grško predsedstvo sveta rado dodalo še kaj, prosim. Uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Z veseljem obveščam vaš odbor, da med drugim zaradi prizadevanj eh, predhodnega predsedstva svetu, torej Litve, smo dosegli skupni pristop eh, na sestanku Koreperja 12. decembra. Gre za dogovor o prenosu torej omembe države Modavije na pozitivni seznam predlog komisije sprejemamo brez sprememb. Pomislike, ki so jih izrazile nekatere države članice glede varnosti biometričnega potnega lista, ki ga izdaja država Moldavija, pa so bile naslovljene, kot je pravkar obrazložila komisija. Vsi v parlamentu, komisiji in svetu so povdarjali politično pomembnost hitre sklenitve oziroma hitrega sprejetja tega doseja tako da bodo lahko državljani Moldavije čim hitreje uživali prednosti brezvizumskega režima. Predsedstvo se veseli nadaljnega sodelovanja s poročevalko gospod Fajnjonovo in tudi s komisijo za to, da bi lahko hitro obravnavali in zaključili ta dosje, tako da bi državljanom Moldavije omogočili čim eh, hitrejše brezvizumski vstop v šengensko območje. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa je kolegica Lunaček prosila za besedo. Čisto na kratko vam bom dala besedo, kajti ob 11. se moramo premakniti v drugo dvorano, tako da na kratko. Hvala, čisto na kratko. Ste odgovorili na vprašanje glede Kosova, ki ga je izpostavila kolegica. Sama sem pristojna namreč za ta vprašanja v odboru AFET. Dejali ste, da je vaš pristop odvisen od posamezne države in od rezultatov te države. Sicer razumem, da si mora kosovske oblasti prizadevati za napredek in poročilo o tem bom predstavila prihodnji teden v Strasburu. Kar pa se tiče časovnice, kar se tiče obisko komisije v komisiji, ta časovnica je veliko daljša, kot je bila pri vseh drugih državah na tem območju. In zaradi tega državljani Kosova menimo, menijo, da jih obravnavamo drugače, kot druge državljane, čeprav izpolnjujejo svoje obveznosti, si prizadevajo. To, samo to sem želela izpostaviti, glede pripombe, ki jo je kolegica podala prej. Najlepša hvala, gospod Lunaček, gospod Fajon, prosim. Um, Najlepša hvala. Še enkrat. Uh, liberalizacija vizumskega režima je zelo upremljiva stvar za državljane in želim si, da bi imeli na voljo več časa, da razpravljamo o tem. Danes smo namreč načeli številna vprašanja, naprimer Kosovo in Zahodni Balkan. Če eno vprašanje, ki ga lahko danes omenim, je naprimer novi mehanizem za začasno prekinitev odprave vizumske obveznosti. Uh, Ta mehanizem bo sedaj začel veljati in je zelo občutljivan v vprašanje predvsem za države Zahodnega Balkana. Menijo namreč, da bodo to prve države, ki, pri katerih bi se lahko v prihodnih tednih ali mesecih ponovno uvedli vizumi. In vemo, da v Evropske unije obstaja velik, velik politični pritisk in veliko negativne retorike, kar se tiče prosilcev za azil in imigracij nasploh. Vendar pa strinjam se s kolegi, ki so izpostavili dejstvo, da moramo biti konsistentni in ohraniti enake kriterije za vse države, ki zaprošajo za brezvizumski režim. Že nekaj izkušenj smo imeli v preteklosti, ko zadeve niso potekale tako. Tudi v tem domu ne. Včeraj smo imeli trialog z Kolumbijo, razpravljali smo o državah oziroma o tukih Pacifika in ko se spuščamo v posamezne razprave, menim, da je Moldavija ena zmed tistih držav, ki si res zasluži, da uvede brezvizumski režim. V treh letih so si ogromno prizadevali, dosegli rezultate, izpolnili kot kriterije in menim, da bi moral biti to postopek, ki bi ga morala komisija upoštevati tudi v prihodnosti. Prosila bi komisijo, da bi bila konsistentna tudi, ko gre za Kosovo to, kar so omenili kolegi, velja. Postopek glede Kosova je res nekoliko daljši. To je torej element, ki sem ga želela omeniti. In v končni fazi je zelo pomembno, da Evropski parlament, sploh naš odbor, uporabi vse možne argumente, da je vizumska politika za nas zelo pomembna in da je pomembna tudi za državljane naših, naše soseščine. To je pomembno ne le z vidika politične in gospodar, političnega in gospodarskega sodelovanja, temveč tudi v kontekstu medsebojnih stikov. Hvala, gospa Fajon. S tem zaključujem s to točko na dnevnem redu in sedaj vabim kolege na skupni sestanek z odborom Ekon v dvorani 4Q1. O preprečevanje vstema za pranje denarja in financiranje terorizma. Rok za vložitev predlogov sprememb k poročilu gospe Fajon še ni bil napovedan. Rok je 30. januar opovdne. Najlepša hvala, kolegi. Ponovno se vidimo čez nekaj minut v dvorani 4.1.